Pan Przewodniczący! Uh, Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoje mesta. Vznavljam sesijo. Otviram sesijo, prerivano v dnevu 17. Odpiram to sejo, ki smo jo prekinili 17. junija 2010, zapisnik eh, sestanka 17.